signor presidente colgo l'occasione dell'ordine dei lavori hotel bi vas prositi da bi prišla pred parlament eh, gospa ashton da bi poročala o tem kako gre kristjanom po svetu. Evropski parlament bi moral dobiti natančno informacijo o tej temi. O tem bomo imeli uradno razpravo in sicer v sredo ob 15. uri. A. Point of order. Postopkovno vprašanje. Please. Kire proedre, epikalume to arstro 173 peri efarmogis tu kanonik. Mi bi hoteli se sklicevati na člen 138 v zvezi s poslovnikov. E, to je tretje zasedanje, zaporedno zasedanje, plenum, kjer na dnevnem redu ni vprašan svetu. Torej, to je že tretjič za povrstjo in jaz mislim, da bi lahko se sklicevali na ta člen, kajti pravica Evropskega parlamenta in poslancev je, da tudi izvajajo nadzor nad svetom. Ja, bomo. Kmalo. To se nanaša na Lizbonsko pogodbo in na uh, spremenjene odnose s njo med Evropskim parlamentom in svetom. Sedaj imamo uh, eh, dvodomni parlament, bi lahko rekli, v Evropski uniji, kajti Evropski parlament in Evropski svet sta enakovredna partnerja. Odnosi so se spremenili tako, vendar pa predlagam, da te razprave sedaj ne podražujemo, kajti v zelo kratkem času bomo to vse pojasnili. Point of order, yes, please. Postopkovno vprašanje, prosim. Herr Präsident, was ich nur fraglich finde, kar se meni zdi vprašljivo, je, da glede na možne prihodne spremembe enostavno brez kakršne koli osnove ne izpolnjujemo eh, parlamentarnih pravice. Pravi eh, vprašanja svetu. Jaz mislim, da ta odločitev še ni bila sprejeta in ker še ni bila sprejeta, bi morali ta vprašanja izvajati tako dolgo, dokler sprememba ne bo sprejeta. Jaz mislim, da eh, na ta način se prejudicira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 za vse te pripombe. Naj vam zagotovim, da bo naslednji eh, da bomo naslednji četrtek na eh, konferenci predsednikov o tem govorili in da bom to vprašanje sam odprl in videli bomo, kako Eh, izgledajo stvari za v prihodnje. Konferenca predsednikov je odgovorna za določanje dnevnega reda in v četrtek bomo o tem vprašanju razpravljali. Hvala lepa. Sedaj pa pojdimo naprej. Kot sem rekel, ponedeljek skupina uh, zelenih je zahtevala razpravo o situaciji uh, o Tuniziji in sicer Eh, naj bi se ta razprava končala z rezolucijo. To prej ni bilo načrtovano, sedaj imamo predlog, da imamo rezolucijo in kolikor vem, gospod Kong eh, Bondi želi o tem govoriti. Kot veste, eh, so se dogodki v Tuniziji hitro odvijali. Lahko se veselimo tega, da je gospod Ben Ali zapustil državo. In sedaj bo situacija v teh naslednjih tednih v Tunizi zelo napeta. In zato menim, da mora ta parlament v kratki rezoluciji zahtevati od sveta in komisija zelo konkretne, natančne stvari. Verjetno bodo volitve čez šest ali osem tednov, kar pomeni, da ni časa, da bi čakali do februarja. Zato moramo Eh, ukrepati sedaj, Evropska unija mora ukrepati in eh, podlaga tega ukrepanja bi morala biti rezolucija, o kateri bi glasovali v četrtek popovdne. Razumem, eh, da bo ta skupščina lahko končno izglasovala rezolucijo o Tuniziji in to z velikim navdušenjem. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod poslanec. Kdo želi podpreti ta predlog?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 Gospod predsedujoči, jaz ne verjamem, da se bo s resolucijo kaj spremenilo v Tuniziji, zato sem proti. Ja. Bomo glasovali? Kdo je za to prošnjo? Kdo podpira prošnjo? Dvignite roke. Hvala. Kdo je proti? Hvala. Zdržani. Ta zahtevek je bil zavrnen. Prav, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Wniosek, jak widać, został... Kot widzicie, je bila ta prośnia, oziroma ta zahtiva zavrnjena. Naslednja sprememba pa se nanaša na četrtek, na naš program za četrtek. In sicer gre za razpravo po pravilo 1.2.2. Skupina eh, eh, Združenih levih strank je zahtevala, da se nanaša Eh, razprava o Braziliji črta eh, iz tega dnevnega reda, to je razprava o Braziliji in sicer izročitev eh, Cezareja Baptistija. Besedo dajem gospodu Tavarešu, da predstavi to prošlo. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekateri kolegi so vzeli pobudo, da bi dali to točko na dnevni red. E, razumem njihove motive, njihove razloge, ampak naj povem, da ne gre za nujni primer, ne gre za primer e, človekovih pravic in tudi ne gre za primer, kjer bi bila kršena zakonodaja. E, poleg tega pa ta predlog prihaja v zelo hudem trenutku, kajti vemo, kakšna katastrofa se je zgodila v eh, Braziliji. Eh, gospod Čezar Batisti naj bi bil pred vrhunim eh, sodiščem v južnem delu Brazilije, vendar mislim, da se v naslednjem času ne bo nič dogajalo. Naj izrazim svoje sočutje do družin žrtov te katastrofe, nimam pa nobenih simpatij do ekstremistov na levi ali desni strani. In zato, eh, ali bo parlament prvič eh, predsednici eh, dal tako zahtevo, ali bomo imeli tako razprevo, razpravo v zvezi s tem primerom, kot jo imamo običajno v primerih, kot so primeri Bogabeja. Hvala lepa. Kdo je za to prošnjo? Za to prošnjo. Nikogar ne vidim. Kdo želi izraziti nasprotovanje tej prošnje? Gospod Mauro. Za kontro. Potem bude kontra. Si, grazie, signor presidente. Da, hvala, gospod predsednik v imenu svoje politične stranke in jaz mislim tudi v pomenu celotnega parlamenta bi hotel opozirati na to, da smo zelo blizu brazilski vladi in brazilskemu narodu, da sočustvujemo z njim ob tej velikih žrtvah, ob tej katastrofi. Veliko število ljudi je izgubilo življenje. Sočasno pa bi hotel še enkrat poudariti, da je potrebno o tej temi razpravljati. Jaz mislim, da govorim v imenu parlamenta, kajti pravna poče ni zaključena. Kar zateva čez rebatistija, moramo to v parlamentu oceniti in moramo tudi na glas povedati, kaj o tem mislimo na mednarodni ravni. Še vypovedi. Najlepša hvala. Kdo želi besedo? Uprit tej zahtevi. 652, prosim wil het uh, verzoek van de heer Tavares onderzoeken. Dit geen yes, bi podprla ta predlog, zato ker to dejansko ni nujna zadeva. Eh, Čezare Batisti je v zaporu in eh, ne računamo s tem, da bo zginil iz zapora. Zato mislim, da ni dobro, da se v tem trenutku to vmešavamo, ker tu gre za človeka, ki bo šele prišel pred sodišče. Nad tem vnjoskem, kdo spajstva? Bomo glasovali. Za ta zahtevek Evropske združene eh, levice in Nordijske zelene levice. Torej gre za razpravo in sicer za predlog, da se eh, razprava o Cezare Batisti odčrta z eh, dnevnega reda za proti. Hvala lepa, zdržani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 Eh, komisije in pa izjave predsednikov političnih skupin.